besede najlepša hvala. So, Dobro, zdaj pa prvo glasovanje, poročilo Ferrara, enostavno glasovanje. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto z veliko večino. Čestitke gospe Ferrara. Eh, takoj pa sledi še eno poročilo gospe Ferrara, preusmerjanje trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo. Tudi tu gre za eno samo glasovanje, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalkim. Poročilo Vjegas eno samo glasovanje o sporazumu med EU in Andoro o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Tudi tu velika večina čestitke kolegi Vjegasov. Poročilo Gualtieri, imenovanje novega izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine. Gre za eno samo glasovanje, ki pa je tajno. E, torej videli boste, da bo vaša lučka modra, ne glede na to, kako boste glasovali. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To imenovanje je potrjeno. Zdaj pa prehajamo na poročilo Kiniči. Procesna jamstva za otroke, ki so osumljeni ali obdoženi v kazenskem postopku. Najprej predlog spremembe 78. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. E, prvi svežen je torej e, brezpredmeten. Glasujemo o celotnem predlogu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejetom. In če zakonodajna resolucija glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Tudi tu z veliko večino čestitke pročevalki. Kolega Gajer je pripravil poročilo o smernicah za proračun za leto 2017, oddelek 3. Najprej bomo glasovali o predlogu spremembe 25. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Predlog spremembe 26. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 27. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ravno tako zavrnjen. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 29. Glasujemo poimensko. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 30. Zopet glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8 EFDD glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, običajno glasovanje predlog spremembe 31, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 32 v dveh delih, prvi del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen, drugi del je s tem brezpredmeten. Glasujemo o predlogu spremembe 10. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 33. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani? To bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 21. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprijet. S tem je prvotno besedilo brezpredmetno. Gremo na predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. 35, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 36. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 37. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 38D po imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 1. Zeleni. Kdo je za? Proti. Zdržani. Eh, Prosim za razumevanje, nisem uspel razbrati, bomo preverili. Konec glasovanja. No, eh, zelo jasno sprejet. Predlog se imenuje 13, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prejo spremembe 14, da je za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Prejo spremembe 15, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prejo spremembe 16, zopet poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 22. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog spremembo 40, zopet poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 41 v dveh delih, oba dela poimensko glasovanje. Najprej prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Prijeto. Zdaj pa drugi del zopet poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 23 socialistov. Zopet poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnje. Potem glasujemo o predlogu spremembe 42, zopet poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi zavrnjen. Predlog spremembe 18, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 19, zopet poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 43, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 44, kdo je za? Proti? Zdržani? Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dve zelenih poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri, tudi poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Zopet poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 45, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 24 skupine GUE v dveh delih. Eh, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen, s tem je drugi del brezpredmeten in glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke Jensu Gajerju. tem nadaljujemo s poročilom kolegice Hübner o medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Glasujemo o prvotnem besedilu, kdo je za, proti, zdržani. Bomo preverili, se upravičujem. Preverjamo prvotno besedilo drugega odstavka. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Sedmi odstavek. Prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog smembe štiri, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe pet, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe šest, kdo je za? Proti? Zdržani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 zavrnjen. In zdaj glasujemo še uh, o celotnem besedilu poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke kolegici Hübner. Zdaj pa prehajamo na predlog resoluciji o tobačnem sporazumu, sporazumu s koncernom PMI. Prva na seznamu je eh, resolucija GUE. Govorim, glasujemo o pravotnem besedilu odstavka 2 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeti. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Prvotno besedilo peti odstavek v dveh delih poimensko. Glasujemo o prvem delu. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del zopet poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijet. Želite, da preverimo? Dobro, preverjamo predlog spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Enaka večina. Ne vem, če ima smisel, da preverjamo. Mislim, da je sprejet. Lahko pa preverimo, ker je bilo zelo tesno. Dobro, preverjamo predlog spremembe dve. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dobro, da smo preverili. Zdaj pa prvotno besedilo v osmem odstavku. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Poimensko glasovanje o desetem odstavku prvotnega besedila. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 3. Kdo je za? proti, zdržani. Preveriti moramo se opravičujem, mislim, da je zelo tesno. Preverjamo predlog spremembe 3. Konec glasovanja. Ja, zelo tesno, ampak zavrnjen. Zdaj pa poimensko glasovanje o 11. odstavku prvotnega besedila. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o odstavku 12 prvotnega besedila po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta predlog je zavrnjen. Zdaj pa predlog spremembe 4. Kdo je za? proti, vzdržani, preveriti, moramo se opravičujem. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 4. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5 po imensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Prelog spremembe 6. Kdo je za? Proti. Zdržani. Tudi ta je sprejet. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Potem, ko je bila zavrnjena prva resolucija oziroma prvi osnutek, bomo glasovali o skupni resoluciji treh skupin, socialistni demokrati, zeleni in EFDD. Tu glasujemo o prvotnem besedilu tretjega odstavka v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Ja, lahko preverimo, res je bilo tesno. Preverjamo drugi del. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim za razumevanje. Četrti odstavek. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti proti, vzdržani. Preveriti moramo, se opravičujem. Preverjamo predlog spremembe 1. Konec glasovanja. Jasno sprijeto. Predlog, eh, zelo stavek 11, poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Predlog spremembe tri. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa poimensko glasovanje o odstavku 14 glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta predlog je sprejet. Zdaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je bolje, da to preverimo. Glasujemo torej o celotni resoluciji. Konec glasovanja. Predlog resolucije je sprejet. S tem so tem so ostali predlogi resolucij brezpredmetni in s tem smo zaključili z glasovanjem. Najlepša hvala kolegi in kolegice.